cari colleghi, la seduta è ripresa. Dragi colleghi in collegice, nadaljujmo z zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je izjava sveta za podpredsednico komisije, visoko predstavnico Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko o svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni. Preden dam besedo gospodu Čestelu, Šestelu, bi želela prebrati pismo, ki smo ga poslali oziroma ki so, je bilo poslano poslancev in ki smo ga dobili z Amnesty International glede razprave o svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni. Zahvaljujem se vam za vaša prizadevanja in za za moralno podporo v primeru Desakene. Naše eh, edino upanje je mednarodna skupnost. Zato prosimo Evropski parlament naj posreduje v, in to odločno z vsemi instrumenti, ki jih ima na razpolago, da pomaga naši materi. Prosimo vas, da nas ne zapustite in da uslišite našo prošnjo za pomoč. Upamo, da to vrstna primitivna kazen, kot je kamenjanje,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 Govorim vam o imenu visoke predstavnice Lady Ashton ob svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni. Čeprav velika večina držav danes nasprotuje smrtni kazni, je vendar žalostna resnica, da to marsikot še ostaja vsakdanja praksa. In zaradi tega se moramo še nadalje truditi in si prizadevati za odpravo smrtne kazni v večini držav. Število držav, ki še vedno upravljajo smrtno kazanje, nažalost še vedno alarmantno. Poročilo iz leta 2000. Devet kaže, da je bilo upravljenih več kot 1500 usmrtitev, kar je še vedno, oziroma več kot 5000 usmrtitev smrtni kazni, kar je še vedno odločno preveč. Vsi vemo, da tam, kjer še vedno obstaja smrtna kazen, obstajajo še vedno hude težave glede spoštovanja mednarodnih standardov, mednarodnih norm, tudi glede najstrožjih zagroženih kazni. Že izključitev mladoletnikov iz obsega izvajanja te kazni je problematična, prav tako zagotavljanje poštenega sojenja. Tako da tukaj ni eh, pravi trenutek, da smo samo zadovoljni s tem, kar je bilo doslej doseženega. Treba je še naprej osveščati javnost in si prizadevati z druženimi močmi za odpravo smrte kazni in zaradi tega je tudi visoka predstavnica razglasila boj proti smrti kazni ne le za prednostno nalogo Evropske unije, temveč tudi za eno od lastnih prednostnih nalog in prizadevanj. Evropska unija je dan današnji najmočnejša zagovornica boja proti smrti kazni in poskušati moramo še nadalje ukrepiti svoje zmogljivosti, spregovoriti moramo z enim glasom in s tem tudi bolje mobilizirati in medsebojno povezati vse obstoječe mehanizme ki nam lahko pomagajo v boju proti smrtni kazni. Evropska unija mora služiti za zgled in se še bolje povezati z mednarodnimi organizacijami in z vsemi, ki se aktivno borijo proti smrtni kazni. 65. generalna skupščina Združenih narodov je prav tako povzdignila svoj glas in spregovorila proti smrtni kazni in za njeno odpravo po vsem svetu. Sodelovanje med vsemi regijami v svetu Sodelovanje med Evropsko unijo in svetom Evrope so nujno potrebni, če naj bomo uspešni v našem boju proti smrtni kazni. V tem smislu bomo še nadalje zuževali svoje moči in predvsem v prvi vrsti poskušali prepričati Belorusijo naj odpravi smrtno kazen. To bomo storili že v prvi priložnosti in dame in gospodje. Treba se zavedati, da je odprava smrtne kazni prvi predpogoj za spoštovanje človekovih pravic, človekovega dostojanstva. To mora veljati v vseh okoliščinah, vedno in povsod. In zato tukaj pozivamo k univerzalni odpravi smrtne kazni. To je še vedno prioriteta, naš poglavitni cilj boja za človekove pravice. In tukaj še enkrat potrjujem tudi v imenu Lady Ashton, da se bo Evropska unija še nadalje v prvi vrsti borila za odpravo smrte kazni po vsem svetu. Hvala lepa. Grazie, ehm, devo precisare che... Hvala lepa. Naj samo povem, da po predlogu konference predsednikov bomo imeli razpravo z le enim govornikom iz vsake politične skupine. Tako da sedaj ne bomo imeli tudi postopka za eh, catch the eye, kar je sicer um, žalostno, ampak tako bo. Sedaj dam najprej besedo gospodu Kukanu z Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa, gospa predsednica, dragi kolegi, kolegice in kolegi. Evropska unija temelji na vrednotah in spoštovanju človekovih pravic ki jih je treba vedno znova braniti in tudi ščititi po vsem svetu. Pravica do življenja je pravzaprav prava podlaga vsega tega. Svetovni dan boja proti smrtni kazni nas spominja, da še vedno obstajajo države po svetu, ki še naprej izvajajo smrtno kazen. To je razlog, zakaj moramo še naprej nadaljevati naša prizadevanja in okrepiti boj proti tej praksi močna opozicija Evropske unije in nasprotovanje Evropske unije proti smrtni kazni pomeni, da smo v spredju boja proti smrtni kazni. Glede na to, da je Evropski parlament prva evropska ustanova, ki izvaja ta prizadevanja, je naša obveznost, da vplivamo na druge države, da bi dosegli svetovno odpravo smrtne kazni. Za Evropsko ljudsko stranko je boj proti svet, smrtni kazni po vsem svetu ključna prednostna naloga naše zunanje politike na področju človekovih pravic. Evropska unija še mora naprej večati ozaveščenost o tej temi in podpirati pobude, ki bi lahko privedle do svetovne odprave smrtne kazni. Ob tem pa bi želel pozvati tudi visoko predstavnico komisijo in države članice, da še naprej spodbujajo države, ki niso ratificirale drugega izbirnega protokola k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, naj to storijo. Države članice, ki protokola 13 uh, k, uh, Evropske konvencije uh, o varstvu človekovih pravic niso ratificirale, bi to tudi naj storile. Belorusija je edina država v Evropi, ki še vedno izvaja smrtno krazen. Vse moramo storiti, da bi to spremenili. Prav tako pa bi morala Evropska unija še naprej večati zavest o odpravi smrtni kazni tako v dvostranskih pogajanjih, kot tudi v mednarodnih forumih. In če sklenem, gospa predsedujoča, Evropska unija mora biti v navdih prostalnemu svetu. Le nekaj dni pred uh, svetovnim dnevom boja proti smrtni kazni se nam zdi, da je pravi čas, da utrdimo svoj položaj in te poglede. Hvala. Per il... Najlepša hvala. V imenu skupine SND, gospa Ana Gomeš, tri minute, izvolite, gospa. Belorusija, Šina. Belorusija, Kitajska, Iran, Saudska Arabija in Sudan. Kaj imajo te države skupnega, ko gre za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Te države še naprej izvajajo primitivno prakso, grozljivo prakso smrtne kazni. Nekatere države uporabljajo to metodo tajno, niti statistike ne zagotavljajo, da bi povedale, koliko smrti to so izvedle. To so Kitajska, Egipt, Sudan, Malezija in Vietnam. V Evropski uniji imamo še vedno eno državo, ki ima nacionalno zakonodajo, ki dopušča smrtno kazen za eh, hude primere v izrednih okoliščinah. Zato pozivamo Latvijo naj izbriše te določbe iz svoje zakonodaje. Na parlamentu razumemo, da bi morala Evropska unija pospeševati odpravo smrtne kazni. To moramo početi na vrhovih, bilateralnih stikih, na mednarodnih forumih. Prav tako pa je pomembno, da v dialogu s tretjimi državami, um, tudi ko izvajamo finančno pomoč in druge zunane dejavnosti, da moramo države članice si prizadevati za izvajanje resolucije in za izvajanje moratorija o smrtni kazni. Catherine Ashton mora z eh, Evropsko službo za zunanje delovanje prispevati kot pravi smrtne kazni po vsem svetu. Danes imamo 115 držav po svetu, ki so odpravile smrtno kazen bodi si de jure ali pa de facto. Tako da morajo delegacije Evropske unije imeti osebe, ki bo specializirana za človekove pravice, ki bo zmožno izvajati te napore in prizadevanja za odpravo smrtne kazni. Pozivam visoko predstavnico naj opredeli vse državljane, ki čakajo na usmrtitev po svetu in da stori vse, kar je v njeni moči, da bi te državljane rešila pred usmrtitvijo. Evropski parlament upa, da bomo kmalo pregledali evropsko preko direktivo oziroma smernice Evropske unije o smrtni kazni. Ta pregled je predviden za naslednje leto. Evropska unija ne le, da mora zagotavljati, da nihče ne bo poslan v državo, kjer bi mu grozila smrtna kazen. Ob tem mora Evropska unija zagotavljati tudi, da pogodbe o izmenjavi uh, državljanov ne ogrožajo nobenega življenja. Uh, resolucija Evropskega parlamenta kaže, kako zavračamo eh, primitivne načine smrtne kazni, kot so kamenjene. V resoluciji so omenjene nekatere ženske in moški, ki čakajo na smrtitev v svojih državah. Luč civilizacije in sočutja mora rešiti ta življenja. Tako da prosim, uporabite vse vire, ki jih imate na razpolago, da bi skušali rešiti te ljudi, prosimo hvala. Hvala sedaj po imenu skupine Alde, gospa Šake za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod Šastelin, kolegi in kolegice. Zelo sem ponosna, da je Evropska unija skupnost vrednot, kjer uh, odpravljamo smrtno kazen in da želimo igrati prevladojočo vlogo pri boju proti smrtni kazni. V dialogu z drugimi državami, pa naj gre za ZDA ali pa za Iran, dosledno pozivamo k odpravi smrtne kazni de jure ali de facto. To je nehumana kazen. Vpliv te kazni e, na odpravo nasilja ni dokazan, zato je ta praksa še toliko bolj e, vredna zavračanja. Seveda ne smemo podpirati nekaznovanosti za najhujše e, zločine, ampak smrtna kazen je kršitev človekovih pravic, pravica do življenja, kot je zapisano v splošni deklaraciji o človekovih pravic. Verjamemo v pregon zakonov po mednarodnem pravu, ampak vedno po poštenem sojanju in ustreznem postopku. Pogosto pa temu ni tako. Združeni narodi so ugotovili, da so eh, da zakoni, ki so oziroma zločini, ki so povezani z eh, drogami, ne veljajo za najhujše vrste zločinov. Tudi Združeni narodi so se zauzeli za, mor, za moratorij. Hkrati pa se tukaj prizadevamo za um, verodostojnost, ko si Iran prizadeva za sedež v varnostnem svetu. Evropska unija mora še naprej izpostavljati tako pomembne teme, kot je odprava smrtne kazen. Danes se odvija kulturni vrh med Evropsko unijo in Kitajsko. Ta pomembni korak je treba pozdravljati. Hkrati pa ne smemo prezreti dejstva, da je na Kitajski izvedeno največje število smrtnih pra kazni. Pravega števila sploh ne poznamo zaradi premale preglednosti in zaradi tega, ker nekaterih ljudi ne opredeljujejo kot ljudi. Kitajsko presega le Iran, ko gre za usmrčevanje mladoletnikov in usmrtitve otrok, ne smemo upravičevati v nobenih okoliščinah. Svoboda izražanja je bistvenega pomena in veliko ljudi po vsem svetu se boji uh, pregona in smrtne kazni zaradi svojih mnen. Evropska unija mora zagotavljati zatočišče za ljudi, ki bežijo pred državami, ki izvajajo smrtno kazen. To vrstni eh, program mora začeti delovati čim prej. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih gospa Lohbiler. Dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Vsak eh, letna resolucija in eh, boja proti smrtni kazni je seveda veliko, ampak koliko je dosegla pri odpravi smrtne kazni je vprašljivo. Še vedno je obstaja preveliko število usmrtitev, kot je, tudi, kot je povedal tudi predstavnik visoke uh, komisarke boj proti smrtni kazni pa je tudi zgodba o uspehu. Sedaj je le še 43 držav takih, ki izvajajo smrtno kazen. Evropska unija je na mednarodni ravni tako ena najpomembnejših dejavnih akterjev boja proti smrtni kazni. In ta boj moramo vključiti vse dvostranske odnose. Tukaj ne smemo zmanjšati svojih naporov. Morda bi morali razmisliti, tudi o tem, da bi delovali bolj usmerjeno, kajti vsaka država ali vsaka vlada nima enake strukture, tako da moramo razviti in upraviti različne strategije. Drugače bo na japonskem, kjer um, visoki politiki nabirajo politične točke z odpravo smrtne kazni. Tam potrebujemo drugačno strategijo kot v Iranu ali Belorusiji. Tudi tukaj moramo delovati postopoma. Naprimer, zmanjšati moramo krok oseb in zahtevati, da se najprej ne osmrčujejo nobeni mladoletniki, eh, duševno prizadete osebe ali pa moramo tudi omejiti kazniva dejanja. Naprimer, na kitajskem ste lahko usmrčeni še vedno zaradi premoženskega delikta. To pomeni, da bi to lahko bili koraki, s katerimi bi prišli do dokončnega cilja odprave celo, uh, smrtne kazni po vsem svetu tukaj bi morala Evropska unija svoj pristop še nekoliko izpiliti. To, če se pa ne smemo storiti, tudi če delujemo različno glede na državo, je, da nikoli ne smemo meriti z različnimi merili in da države, ki še imajo smrtno kazen, ne smemo tukaj um, različno obravnavati. Letošnja resolucija proti smrtni kazni se osredotoča na ZDA. Tukaj bi omenila kot primer zadevo mumije Abu Džamala, ki, je več kot 20 let, ki že več kot 20 let sedi v eh, celici in čaka na osmrtitev. Je bil afroameričan in bil je radikalno politično misleči in napreden novinar in obstajajo resni dvomi glede pomankanja sodnega postopka. Tukaj prosim, da bi Evropska unija storila vse in izkoristila vsa sredstva, da se ta smrtna kasna ne bi izvedla in da ta oseba dobi eh, in je deležna poštenega sodnega postopka. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR. Gospod Karim za minuto. Gospa predsednica, najlepša hvala. Sicer sem član EKR, ampak so ti moji komentarji nekaj, kar izhaja iz mojega osebnega prepričanja. Pozdravljam to razpravo, ki danes poteka v Evropskem parlamentu, kaj ti kaže na to, kako smo, zavržen, eh, kako smo pri, privrženi naši temeljni vrednoti. Vsaj 714 ljudi je bilo lani usmrčenih in tukaj ne upoštevamo številk, ki zadevajo Kitajske, kajti tam preglednosti ni. Veliko držav, ki še vedno izvaja smrtno kazen, nimajo mehanizma za pošteno sojenje oseb, ki jih dolžijo Eh, zločinov, za katero je zagrožena smrtna kazen. Razlika med temi državami in med tistimi državami, ki sicer imajo smrtno kazen, vendar pa je ne izvajajo, ni tako jasna, kot bi se morda najprej zdelo. Te številke namreč, ko sem jih omenil, ne vključujejo vseh tistih, ki čakajo na to, da bi dodvideli, kakšna bo njihova usoda. Mnogo od njih je dejansko nedolžnih in niso imeli možnosti dopuštenega sojanja. Torej, zdaj, ko imamo to razpravo, je to zelo osebna razprava. Ne gre le za tisti, ki so tik pred o, obsodbo ali pa ki čakajo na smrtno kazno. Tukaj gre tudi za druge posameznike, ki so tukaj prizadeti, za družine in toliko ljudi v družini, prav zaradi dejstva, ker so ti ljudje izpostavljeni možnosti, da bodo usmrčeni zaradi tega, ker pošteno sojenje ni bilo možno. Tudi te primere moramo upoštevati. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu GUE NGL, gospod Sundergard, dve minuti. Tak, øh, er Hvala lepa, gospa predsednica. Predlog, ki je danes tukaj predmet razprave, kaže, da v, smo v celoti proti smrtni kazni ni nobenega upravičila za to, da države hladno in premišljeno obsojajo ljudi na smrtno kazen. Mislim, da je smrtna kazen samo po sebi zločin. Zelo pogosto pa je smrtna kazen celo več. Obsojeni čakajo pogosto več let uh, Eh, in to pomeni, da prelaganje smrtne kazni na nek način pomeni mučenje. To pomeni, da to diktaturam, kot je naprimer iranska diktatura, krepijo svojo moč na ta način in mučenje je zaradi tega še večji zločin tukaj imamo tudi glas tistih, ki nimajo glasu, ljudi, ki so naprimer leta 1991 bili obsojeni, skratka ta oseba je bila obsojena, da je uh, usmrtila oziroma ustrelila policista. Od vsega tega, od tega časa čaka na uh, smrtno kazen, uh, glede, pa čeprav je bilo sojenje pomankljivo in je imelo tudi rasistične podtone. Tukaj govorimo o gospodu Abu Žamalu in zato ga imenjam kot konkretni primer, kot osebo, za katero gre, ko govorimo o smrtni kazni. Zelo pomembno je, da Evropska unija izrazi pomislike um, s tem v zvezi, ko govori z ZDA in z ameriškim predsednikom. Ta problem je konkreten problem, ki se odvija tudi v ZDA. ZDA, ki so zaveznik Evropske unije v boju proti smrtni kazni, ne smemo imeti dvojnih standardov. Tukaj imamo lahko le en standard, ki lahko velja, namreč brezpogojni ne za smrtno kazen. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa govornica za EFD, gospa Bicoto, eno minuto dragi kolegi in kolegice, vsi se strinjamo, da mora Evropa dati svojo politično težo za pospeševanjem odprave smrtne kazni. Ampak ob teh načelnih uh, izjavah moramo izkoristiti vsa urodja, ki jih imamo na voljo. In ta urodja so močna. Naprimer, številne tretje države, ki še vedno izvajajo uh, smrtno kazni to na brutalen način, so države, s katerimi ima Evropska unija trgovinske sporazume, sporazume o sodelovanju. Evropska unija mora opomniti te države, da ko podpišajo te sporazume, hkrati podpisujejo tudi minimalne standarde spoštovanja človekovih pravic. Zelo pogosto pa se Evropska unija ozre v drugo smer, namesto da bi spostavila te teme, naprimer z Kitajsko, Egiptom, Pakistanom, Jemnom in drugimi, se ozremo stran raje govorimo o spoštovanju človekovih pravic na splošno. Doslej je Evropska unija le pridigala in skrajni čas je, da stvari začnemo izvajati tudi v praksi. Tega doslej nismo storili. Hvala. Sedaj pa za samostojne poslance, gospod Golniš, minuto in pol. Gospa predsedujoča, ob tem svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni naj vas spomnim tudi na vse žrtve, ki ponavadi niso imenovane, na stotine tisočev nerojenih otrok in tudi naprimer na mlado žensko, ki jo je nedavno tega ubil povratnik, ki je bil prezgodaj izpuščen iz zapora. Na številne druge ljudi, na starčka, ki je bil napaden z nožem na železniški postaji in podobno. Naj vas spomnim na stotine in tisoče ljudi, ki jih pobijajo vsako leto v Franciji, v evropskih državah in tudi drugod. In marsikomu se zgodi, da se povsem slučajno stopi na pot nekemu morilcu, ki ne razmišlja dvakrat, ali bo storil kaznivo dejanje ali zločin proti Bogu ali človeštvu. In zato se moramo vprašati, kaj storiti tudi z žrtvami slepega terorizma. Kako to pogledati v luči svetovnega dneva boja proti smrtni kazni? Kako ukrepati proti tistim, ki si pravzaprav dejansko zaslužijo smrt? In smrtna kazen ni državni, uzakonjeni zločin. Poskuša samo zaščititi nedolžne žrtve proti tistim, ki ne spoštujejo življenja. Hvala lepa. Grazie, eh, ora diamo di nuovo. Hvala lepa, dajem besedo spet svetu. Gospod Častel. Hvala lepa. Poslanke in poslanci, Najlepša hvala za vaše nagovore. Res je, da ne moremo zahtevati popolne soglasnosti, vendar lahko iz vaših izvajanj sklepamo, da smo vsi za to, da si skupaj prizadevamo za odpravo smrte kazni. Ne povem še enkrat, visoka predstavnica gospa Ešton je boj proti smrti kazni uvrstila tudi na prednostno listo svojih osebnih nalog in tudi generalna skupščina Združenih narodov se bo odzvala na to z novo resolucijo, ki bo znova okrepila prizadevanja za univerzalno odpravo smrtne kazni. Skupaj si moramo prizadevati za zaščito človekovih pravic, za boj za človekovo dostojanstvo v vseh okoliščinah in v vsakem primeru. To lahko tudi ponovim. Zato smo za univerzalno odpravo smrtne kazni. Naša odločitev je jasna. Ni razloga za to, da se ne lotimo odločno prizadevanj za odpravo smrtne kazni. Najlepša hvala. E, Prijela sem še pet prorošen za razpravo. Ampak razprava je sedaj zaključena in jutri bomo.